v Evropske komisiji o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo, Perujem in Kolumbijo. In znova dajem besedo komisarki. Right yes, um, uh, Gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci, pozdravljamo resolucijo Evropskega parlamenta o e, trgovinskem sporazumu med Evropsko unijo, e, med Perujem in Kolumbijo in o pristopu Ekvadorja. Države članice Peru in Kolumbije so izpogajale pristop Ekvadorja in to je naslednji e, korak v predstavljenih Evropske unije za sodelovanje z tem delom sveta, za to regijo, ki je za nas pomembna. Komisija meni, da bo ta sporazum dober za obe strani, kajti lahko bomo konsolidirali obstoječe trgovinske tokove, spodborili in diversificirali pa bomo tudi trgovino in investicije na obeh stranih. Upam, da bomo gospodarski motor za družbeni razvoj v Ekvadorju in da bomo prispevali k odpravi revščine in neenakosti, kajti to seveda v tej državi obstaja besedilo pristopnega protokola vodi v uravnotežen in dober sporazum, ki je skladen sa tem, kar smo eh, dosegli z Kolumbijo in eh, Perujem. Tukaj so tudi nekatere specifične stvari, za katere je Ekvador zaprosil pristop je eh, izrednega pomena za Ekvadora, kajti ob koncu naslednjega leta bo Ekvador izgubil eh, svoje eh, preference do dostopa do evropskega trga. In ekvadorski proizvodi bodo lahko dostopali do evropskega trga, to pa bo uneslo tudi stabilnost za trgovino in investicije kot smo se pogovarjali pri prejšnji točki, bomo izredno eh, pozorni eh, na to, da se, bo eh, trgovin, da se bodo doložbe izvajale in ehm, nudili bomo tudi pomoč preko razvojnega sodelovanja. Ekvador je pokazal svojo pripravljenost za to, da eh, se angažira pri trajnostnem razvodu in trgovini. In odločil se je, da bo podpisal vse določbe eh, poglavja o trajnostni trgovini. Tako bomo lahko sestavili skupno agendo, kjer bomo lahko sodelovali in izmenjevali najboljše prakse. Eh, ključnega pomena bo tudi prispevek civilne družbe in to velja zlasti za poglavje o trajnostnem razvoju. In potrebujemo vaš doprinos, to velja tudi za ta sporazum in vaša resolucija odraža vašo zavezanost. Upoštevali smo vašo zahtevo za to, da bi, bili, eh, obvež, da bi vas obveščeni, kar se tiče uvoza banan iz Ekvadora, potem, ko bo obveljal sporazum. Naj vam zagotovim, da bomo spremljali uvoz in da bomo ocenjevali razvoj trga in da, se je, in da to že počnemo, da se je to izkazalo za učinkovito. Resolucija je bistveni korak za pristop hm, Ekvadorja, ampak to še ni konec dialoga. spremljali bomo izvajanje in komisija bo še naprej prisluhnila vašim komentarjem in eh, nadaljevali bomo za našim dialogom. Hvala lepa za odlično delo na resoluciji. Veselim se razprave in kot vedno želimo povsem sodelovati z vami eh, na področju tega sporazuma in sicer pred podpisom in po njem. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa smo pri seznamu eh, govornikov. Gospod Fisa, za dve minuti izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Julija preteklega leta ste uspešno zaključili pogajanja o eh, pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in eh, Perujem in Kolumbijo. To je dobra vest. Ampak Ekvador je bil tisti, ki se je želel udeležiti teh pogovorov. E, to je bilo prekinjeno leta 2009. Želimo tudi zaščitno klauzulo, oziroma to bo um, potem omogočilo pristop Ekvadorja. Zahvaljujem se gospodu Šulcu za dobro sodelovanje tekom tega postopka. Unesli smo predloge sprememb k resoluciji. O tem je potekalo glasovanje, besedilo je bilo dopolnjeno in Evropski parlament je eh, potrdil pristop Ekvadorja. Okrepili bomo trgovino, investicije na obeh straneh, tako bomo pod, podprli tudi eh, socialni eh, razvoj in odpravili neenakosti. sporazum bo imel velik pomen za izvoz Ekvadorja v Evropsko unijo. Leta 2012 je Evropski parlament, preden je podal svojo odobritev za, za sporazum s Perujem, odpotoval tja in ocenili smo človekove pravice in pa pravice delavcev in tako naprej. Želimo enako obravnavo pri vseh držav, glede vseh držav, ki pristopajo k sporazumu. Hvala lepa. Minuta in pol, gospod Lange. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Da, a, pozdravljamo pristop a, Ekvadorja k sporazumu, kajti želimo anski sporazum. Želimo integracijo na regionalni ravni, kajti to je tudi izrednega e, pomena in to je tudi osrednja točka naše politike a, v Latinski Ameriki. Dobro smo sodelovali z gospodom eh, Šolcem, z gospodom Fizesom pri resoluciji, zato se zahvaljujem. Usmeritev je prava. Želimo organizirati pristop, želimo pa izboljšati tudi izvajanje. In zato imamo tudi omembo načrta, eh, ki smo ga uvedli pri Peruju in Kolumbiji, Mario David in sam sva se pogajala takrat in midva sta se zauzela za eh, tisti načrt. Gospa komisarka, prav imate, niso odločilna samo eh, pogajanja, tudi izvajanje je pomembno. Tudi eh, kar se tiče okoljskih standardov in pravic delavcev. Kajti tukaj moramo doseči izboljšave. Ekvador pa bo moral iti v isti smeri kot Kolumbija in Peru in doseči mora napredek, zlasti kar se tiče eh, delovnih eh, inšpekcij. In eh, Ekvador še ni podpisal ILO konvencije 129. Skupaj si moramo prizadevati, komisija in parlament si morata skupaj prizadevati za izvajanje tega sporazuma. Hvala lepa. Hvala lepa. Za dve minuti, gospa Bilbao. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Rada bi izrazila, da se strinjam eh, s pristopom Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem. Škoda se mi zdi, da smo izgubili dve leti in upam, da bo Ekvador imel korist od tega sporazuma kot tudi druge države. V Kolumbiji je od tega imelo korist eh, veliko družin, 4000 eh, kmečkih družin. Eh, v letu 2014 smo imeli tudi dober razvoj pri MSP-jih in eh, mnogi MSP-ji eh, so priča izboljšanju situacije. Eh, ta izboljšava je seveda tudi odločilen instrument za zagotavljanje miru v regiji in napredek. To je dober premik tudi na socialnem in okoljskem področju. Ta regija je strateško zelo pomembna in zaradi tega je seveda pomembno, da smo sklenili ta pristop. Mnogi iz teh držav prihajajo tudi v Evropo. E, tu imamo zelo različne politike in sedaj se kažejo jasni rezultati, pozitivne posledice za mnoge družine in delavce, ki imajo veliko več poslovnih možnosti. Upam, da bo to tudi spodbuda za Bolivijo, da se bo odločila za pristop. To je uh, prispevek k stabilizaciji miru in zagotavljanju razvoja. In zaradi tega je tudi naša eh, politična skupina za to, da eh, delamo na tem področju naprej. Gospod Šolc za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. E, torej, e, Ekvador se je odločil za pristop k trgovinskemu sporazumu in e, Tu je seveda tudi posledica gospodarskih prednosti sosedov eh, in eh, Ekvador je pravzaprav najprej predlagal lasni eh, sporazum za trgovino in razvoj. Ekvador je naredila pač velik napredek v smeri socialne in države, ki se na eh, okoljskem področju tudi zavzema za napredek in pomembni so sedaj konkretni koraki, ki izboljšujejo tudi eh, situacijo človekovih pravic in okolja v regiji. Za te cilje se je ekvadorska vlada eh, močno zauzemala v zadnjih letih in zaradi tega moramo biti pozorni. Eh, pristop Ekvadorja je pomemben za samo državo, pa tudi za to, da ugotovimo, ali ustreza uresničevanje sporazuma z drugimi državami našim predstavam eh, rezultati eh, z Kolumbijo in Perujem zaostajajo za pričakovanji in da tudi pri izvajanju sporazuma moramo natančno gledati in spremljati situacijo. Eh, kot poročevalec s tem poročilom želim pokazati, kje je treba ukrepati za to, da bi bil sporazum bolj učinkovit, za to, da bi dejansko koristil prebivalstvo v obeh regijah in v tem smislu se zahvaljujem tudi poročevalcem v Senci za resolucijo, ki eh, stremi ravno za temi cilji. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti za gospoda Mata. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Eh, Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu odpira nove možnosti za vse udeležene. Napredek pa je mogoč samo, če delamo lojalno, pravično in izpolnjujemo vse pogoje. E, e, jaz e, prihajam iz kanarskih otokov in pri nas imamo seveda tudi banane in ne želim, da bi ta pristop ogrozil Eh, situacijo. Eh, ne želim, da bi v Evropsko unijo prišle nekontrolirane banane. Ekvador izvaža večino banan v EU in izvoza bo seveda več, eh, ko bodo padle carine. V Ženevi smo se dogovorili za tarifo do 114 in sedaj pa imamo uh, pet dolarjev za leto 2020. Sestavljati si moramo seveda tudi določena vprašanja. In sicer vprašanja pridelovalcev znotraj Evropske unije posvetiti moramo pozornost tudi neki zaščitni eh, klauzuli, če bi prišlo recimo do prevelikega uvoza. Jaz sem zato, da Ekvador pristopi, da razvija eh, svoje gospodarstvo, vendar to ne sme iti v škodo pridelkov v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 Eh, pravila. Ekvadorja ne smemo obravnavati bolje kot eh, Kolumbijo in Peruja. Torej, obstaja zašitna klauzula, ki jo je treba uresničevati. In gospa komisarka, mi ne smemo pogledati v drugo eh, stran, takrat, ko vidimo, da so mnoge družine odvisne od banan. Hvala lepa. Hvala, gospod Hauregui. Hvala, gospa komisarka reči moram, da je Latinska Amerika zelo pomemben partner z vidika EU. E, Stoh upoštevajo, če so to še drugi pomembni gospodarski akteri kot Kitajska, ki zauzemajo zelo pomembne položaje tam. Za ansko skupnost je Ekvador zelo pomembna država. In mnenja sem, da če pogledamo politični kontekst, v katerem so se znašle te države, je tako, da je Ekvador s predsednikom Korejo na čelu zelo eh, pomembna država, ki igra pomembno vlogo. In mislim, da je tu pomembna politična in trgovinska potreba po tem, da podpišemo ta sporazum in zato vsekakor to podpiram. Morda je Ekvador storil napako, ko se je odločil, da se ne pridruži prestranskemu sporazumu s Kolumbijo in eh, Perujem prvotno, ampak zdaj so izredno za pridružitev temu sporazumu in ugotavljamo tudi, da so vsekakor zelo naklonjeni temu, da bi ta sporazum sklenili do konca leta, da bi s tem tudi spodbudili svoj izvoz. Tako da komisija mislim, da mora iti v to smer. Ni nobenih uh, omejitev v smislu človekovih pravic, nobenih trgovinskih omejitev. Gre za resno državo, gre za državo, ki je politično pomembna, ki je gospodarsko gledeno pomembna in mislim, da Evropska unija mora narediti ta korak. Prav tako pozdravljam dejstvo, da komisija zdaj ta pogajanja počasi zaključuje in da tudi sodeluje z drugimi državami, da prepreči mora biti veto. Naslednji gospod oziroma gospa Rodriguez Pinjero. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Zelo sem hvaležna. Zelo odprtemu načinu sodelovanja pri tej resoluciji. Rada bi spostavila odločno podporo delegacije socialistov iz Španije, zavezanosti Ekvadorja političnim vrednotam Unije. Pozdravljamo vse delo, ki je bilo upravljeno za to, da bi Ekvador lahko pristopil k sporazumu s Kolumbijo in Perujem. Prav tako menim, da je pomembno, pomembno tako kot je gospod Horegvi, ravno kar dejal, da je ta sporazum stopil v veljavo oziroma da bo stopil v veljavo pravočasno, da bo Ekvador lahko tudi že vse koristi, ki jih eh, ta sporazum ponuja. Je pa to tudi priložnost, da se zavemo, kako zelo pomembno je, da trgovinska politika Evropske unije upošteva tudi človekove pravice in demokracijo pri teh eh, sporazumeh. In zato je pomembno, da podpremo poglavje o trajnostnih Mm, načinih pridelave, eh, kar zadeva varstvo eh, pred eh, izkoriščenjem, pred diskriminacijo, enakost med spoloma, zaščita otrok in tako naprej. Menimo, da bodo takšni ukrepi zdaj vključeni v ta sporazum in tega se tudi veselimo. Gospod Danti, hvala gospod predsedujoča. Pristop Ekvadorja k sporazumu iz leta 2012 med EU, Kolumbijo in Perujem predstavlja še zadnji korak v izboljšanju trgovinskih odnosov z Latinsko Ameriko. V pričakovanju zaključka ratifikacijskega eh, postopka in pristopa Kita k eh, temu prostorovinskemu sporazumu, prav tako predstavlja pomemben korak naprej na področju eh, zemljepisne veljavnosti delovnopravnih standardov, okoljskih standardov, socialnih standardov. Zato pomeni, da parlament tudi čim prej pripravi akcijski načrt za izboljšanje pogojev dela svojih državljanov. Na podlagi te odločitve bo Ekvador potem eh, vstopil v kontekst posebnega, posebnih odnosov z Evropsko eh, unijo, tudi z trgovinskimi oziroma carinskimi preferencijali. Latinska Amerika je tradicionalno gledano strateškega pomena za Evropsko unijo in upamo, da bo Ekvador tudi eh, le etapa na poti v smeri sporazuma, ki bo uravnotežen tudi z celotnim območjem Merkosur. Hvala lepa. V prosti razpravi gospod Mikolašik kot prvi ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Pristop Ekvadorja k temu trgovinskemu sporazumu, ki ga je EU podpisala s Perujem in Kolumbijo, je nekaj, kar velja pozdraviti. To je korak, po mojem mnenju, v pravo smer in poleg tega menim, da bo to tudi v veliko lahko korist Evropski uniji in na omenjeni latinsko-ameriški državi. Sam sem tudi sodeloval pri tem procesu kot eh, član delegacije Eurolat. Prav tako sem bil vključen v proces poglabljanja odnosov med EU in Latinsko Ameriko. In Ekvador je po mojem mnenju odličen primer države, ki dela napredek. Diverzifikacija naših poslovnih trgovinskih partnerov je velikega pomena za naš razvoj. Ne, ne smemo pozabiti tudi na razsežnost človekovih pravic in pa sindikalnih pravic v tej državi. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, mislim, da je zelo pomembno, da pokažemo, da naše vrednote lahko obveljajo tudi v tretjih državah. Danes govorimo o sklenitvi sporazuma z Ekvadorjem, kako seveda tudi s Perujem in Kolumbijo, ampak pozorni moramo biti na to, da liberalizacija trgovine poteka v interesu ljudi, ne pa v interesu multinacionalk, kar pomeni, da je treba izpostaviti ustrezno transparentnost, upoštevati MSP-je, eh, upoštevati tudi sindikalne pravice, delno prave pravice in eh, tudi vidik kmetijskih eh, gospodarstev, tako da tu ne gre zgolj za eh, brezpogojen sporazum, ki odpira vrata trgovini. Ne, treba je upoštevati tudi ranljive skupine, eh, revne, treba je storiti tudi vse za to, da se omilijo negativne posledice odpiranja trga. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Gospodjo predsedujoča. Gospa predsedujoča. Ta sporazum, ki ga sklepamo z Ekvadorjem in eh, njegov pristop našemu sporazumu s Kolumbijo in Perujem, kaže, kako zelo en pripisuje Evropska unija anskim državam. In to kaže na to, da moramo razširiti in poglobiti sodelovanje tudi z drugimi anskimi državami eh, s pomočjo podobnih sporazumov, kajti to je jasen pokazatelj našega interesa za te države. Ma po drugi strani je ta odločitev tudi potrditev pomena in vloge eh, Evropske unije na globalnem tržišču. In zato sem mnenja, da s tem sporazumom lahko pomagamo kmetom v Ekvadorju, lahko pomagamo tistim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ampak obene moramo upoštevati tudi dejstvo, da bi lahko na nek način pomagali kmetom eh, in začititi kmete, eh, naprimer tudi na kanarskih otokih, ki proizvajajo banane in da na ta način zagotovimo tudi pravico do zaščite naše proizvodnje. Hvala lepa v zaključek razprave pa besedo dobi komisarka Malmstromova. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Kot ste številni dejali, gre tu za skupen interes za poglobitev sodelovanja med EU in Kolumbijo, Perujem ter Ekvadorem. Sporazum s Perujem in Kolumbijo je dober sporazum, kot je bilo rečeno danes in prepričani smo, da bo ta sporazum dober tudi za Ekvador. Seveda obstajajo posebni mehanizmi tudi za Ekvador, upoštevajoč posebnosti tega gospodarstva, ampak to bo eh, dobro okvir, ki jim bo omogočil razvoj gospodarstva in obenem tudi izboljšanje razmer na socialnem področju, prav tako bo to pripomoglo k sodelovanju med omenjenimi državami samimi. Sveda bomo ta sporozum natančno spremljali eh, in eh, spremljali stanje človekovih pravic, eh, delovnopravnih eh, pravic in trajnostnega razvoja, kot seveda tudi vsa ostala vprašanja. Eh, Poročilo za Peru in Kolumbijo je zdaj v sklepni fazi in vam ga bomo tudi kmalo poslali. Kar zadeva vprašanje banan. Slišala sem pomisleke nekaterih izmed vas tu v dvorani in kot veste imamo mehanizem za stabilizacijo in to vprašanje zelo natančno spremljamo in vse čas vas bomo seveda tudi ustrezno obveščali. Pa tudi Ekvador bo imel ta varovalni mehanizem, ki ga bomo ustrezno prilagodili, da bo tudi Ekvador v ta mehanizem zajet. In eh, tudi tu bomo redno poročali Evropskemu parlamentu, da boste na ta način lahko tudi vi poslanci pomirili svoje voljivce. Hvala torej za vašo podporo, veselim se pozitivne in močne podpore tej resoluciji jutri pri glasovanju. Moram reči, da smo zadevo zelo natančno preučili, prav tako bomo preučili morebitne izglasovane amandmaje in to nam bo veliko pomoč pri zaključku tega dela, ki smo se ga zastavili. Hvala